predlogi, pa bodo morali na to ustrezno odgovoriti. Much, Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena, o tem bomo glasovali tudi čez dva tedna na delnem zasedanju v Bruslju. Colleagues, we still have one item on the agenda. Na dnevnem redu imamo še eno vprašanje in sicer poročilo gospoda Ashworta o poenostavitvi skupne kmetijske politike. Besedo dajem poročevalcu. Uh, uh, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zelo zgodaj smo še v tej razpravi v zvezi z reformo SKP po letu 2012. V tem poročilu sem predlagal nekaj načel, ki bi morala biti podla, podlaga za reformo SKP. Jasno je, da, je, eh, da se morajo stvari spremeniti na področju SKP, zato da, se bo, da bodo odrazile tako izzive časa, v, časa, v katerem živimo, še bolj pa časa, ki je pred nami. To bodo vprašanja, kot so recimo zagotavljanje prehrane, volatilnost trgov, podnebne spremembe in seveda potreba, da se ustrezno odzovemo na pričakovanja, pričakovanja tudi strani javnosti. Jasno je, da se mora SKP spremeniti odra z odraženjem teh zadev, hkrati pa, da je treba izvajanje SKP tudi prilagoditi. Na podlagi teh načel reforme SKP nisem šel v podrobnosti. Vse to se bo naredilo kasneje. Kar pa sem oblikoval, kar pa sem naredil, sta dve stvari. Prvič, SKP mora biti bolj enostavna, bolj poštena in bolj transparentna. In drugič, kultura SKP se mora spremeniti. Prihodne reforme SKP bodo morele biti bolj usmerjene na vzven in jih ne bodo smele preveč bremeniti upravne zahteve. In štiri načine sem tukaj osvetlil, na katere lahko zmanjšamo upravna bremena. Prvič, zagotoviti moramo, da bodo zahteve do industrije proporcionalne s tveganji, z ocenjenimi tveganji na tem področju. Drugič, harmoniziramo lahko inšpekcijske standarde, in se izognemo podvojitvam inšpekcijskih standardov in postopkov, ki, ki potekajo na tem področju. Tretjič, potrebujemo večjo širino za samo certifikacijo na tem področju in četrtič, treba je zagotoviti, da bodo sankcije na tem področju skladne z uh, prekrški, ne pa, da bo tu prihajalo do nesorazmeri, še posebej v primerih, ko kršitve pravzaprav niso posledica dela kmetovalcev. Po mojem je eden od ciljev SKP, oziroma mora biti eden od ciljev SKP, da spodbuja panogo, da se prilagodi tem novim izzivom. V ta namen pa je treba spremeniti kulturo SKP. Treba je biti bolj prožen, bolj lahkoten pri pristopanju, treba je več posvetovanja z vsemi akteri v industriji in še posebej je treba ustrezno u, oceniti učinek eh, predlagane zakonodaje. Prav tako mora biti ta bolj preprosta za interpretacijo. Reforma SKP mora pokazati, da je ta panoga pomembna za javnost, pokazati mora, da je možno zmanjšati stroške pri tem, da se kmetijstvo e, deluje skladno z zahtevami in da hkrati lahko kmetijstvo tudi učinkovito in trajnostno deluje. To poročilo, gospod predsednik, predstavlja različne načine, kako lahko to dosežemo. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Ashworth. Zdaj pa imam nekaj kandidatov za besedo, ki bi se radi odzvali na vaše poročilo. Najprej gospa Isaja kiitoksia jälleen arvoisa puhemies. Vala, gospod predsedujoči. Torej, kmetovalci se želijo manj administrativnih bremen in zato so dobrodošli predlogi, ki jih vsebuje poročilo. Mnogi kmetje in proizvajalci imajo občutek, kot da se jih obravnava kot zločince, predvsem upoštevajoč eh, zahteve, eh, eh, ki eh, jih morajo izpolniti. Zato je potrebna poenostavitev. Trgi eh, se spreminjajo, nihajo in zato se postavlja vprašanje, ali so vsi ukrepi potrebni tudi v prihodnje. Določene sisteme je, po moje, možno penostaviti. Vendar moramo biti previdni pri občutljivih zadevah. Naprimer, pri mlečnih kvotah eh, moramo oblikovati nek nov sistem, tako da območja z omejenimi možnostmi ne bodo imela preveč težav. Gospod Abajdi, prosim. Gratul Hvala rad bi čestital poročevalcu za odlično delo, kaj ti uh, eh, vse to, kar je v zadju poročila, je res zelo dobro. Gre za to, da se podpre tiste, ki so dejavni, aktivni kmetovalci, tisti, ki dejansko obdelujejo zemljo. In tudi verjamem, da bo v prihodnji SKP treba upoštevati razlike na, v, tem, v tej panogi, ki obstajajo in tu lahko ponovim le to, da morajo države članice ustrezno eh, odreagirati. Sveda eno je poenostavitev SKP, drugo, pa je pomembno, drugo, kar je pomembno, pa je izvajanje SKP v državah članicah. Recimo pred dvema letoma je svet sprejel uh, uredbo, ki zahteva uh, Eh, elektronsko registracijo eh, živine v nekaterih državah članicah, eh, kjer za to ni bilo ustreznih subvencij. So imeli kmetovalci zaradi tega težava, težave. Namreč preveliko upravno breme, prevelika birokracija je lahko veliko, velika težava za kmetovalce in zaradi tega uh, je tako pomembno, zato so vsa ta poročila tako pomembna. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Dorfman, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala gospodu Ashfordu za to odlično poročilo. Mislim, da je skupna kmetijska politika uspešna politika in včasih ta uspeh. Um, nekoliko okrnemo z hudimi administrativnimi bremeni. To velja za prvi, pa tudi za drugi steber. Predvsem pa to velja za majhna podjetja, kjer je razmerje med uh, eh, uložkom, med uh, administrativnim bremenom in pa rezultatom ni nobenega ravnovesja. Zato bi morali razmisliti tudi o prilagoditvi kmetijske politike majhnim podjetjem. takšnim podjetjem bi lahko dali določene subvencije, uh, saj sedaj veliko stroškov izgubijo ravno oziroma imajo velike stroške ravno zaradi teh administrativnih uh, bremen. In tukaj moramo ukrepati kar se da hitro. Next. Gospod Balčo. Richard Ashford jelentése a közös agrárpolitika egyszerűsítése érdekében kar se tiče poenostavitve SKP, so tu zelo dobri predlogi. In zelo pomembno v tem poročilu je, da govori o eh, dejansko, da govori z perspektive samih kmeto, kmetovalcev. Sveda tu potrebujemo nekatero, nekatera pravila, se ti, kar se tiče eh, uporabe davkoplačevalskega denarja, ampak to je le sredstvo, to ni cilj. Bistveno je, da dosežemo cilje politike. In agencije včasih ne ločijo med tema dvema področjema, to pa gre na škodo skupne kmetijske politike. Odjemalci tukaj do agencij so kmetovalci in ti ne bi smeli biti hierarhizirani. Namesto takšne hierarhije potrebujemo nekega duha sodelovanja in komisija bi tu morala oblikovati ustrezna pravila, s katerimi bi agencije prav tako eh, bile sankcionirane, če ne bi opravljale svojega dela. Hkrati bi se morali upravičencem, bi morali upravičenci imeti na voljo sredstva, da bi se lahko pritožili. Recimo na mačarskem te možnosti danes nimajo. Hvala lepa. Pan Sikirski, prosim. Gospod Sikirski, izvolite. Sprošččenje spolne politike rolne je to pjenkna ideja. Ko govorimo o poenostavitvi SKP, je to sveda zelo lepa ideja in nihče ni proti njej. Poenostavitev pomeni manj upravnih bremen, več uh, prihranjenega časa za delo kmetovalcev in tako naprej. Sliši se zelo lepo, ampak naj vam povem dvoje. Morda bi morali iti nekoliko drugo smer. Namreč obstajajo nekateri deli kmetijstva, recimo uh, hmel in uh, tobak, pri katerih bo težko poenostaviti zadeve. In pa drugič, če želimo ohraniti zaščito nekaterih področji z naravnimi omejitvami, bomo morali vzpostaviti dodaten, eh, ločen, svežen pravil in strinjam se z tem, kar pravi poročevalec, da mora biti SKP v prihodnosti bolj učinkovita, ampak to bo težko povezati z poenostavitvijo. Jar, Gospod Jar, hvala lepa. Hvala lepa predsedujoči. Kmetijska politika mora biti bolj pregledna, bolj izvedljiva. To je sporočilo kolega Ashworda in to je pravilno sporočilo naše poročilo mora biti spodbuda za komisijo za to, da poenostavi na občuten način kmetijsko politiko. To bi našim kmetovalcem prihranilo veliko denarja in časa in prav tako bi to povečalo um, podporo v javnosti. Kmetovalci bi se lahko osredotočili na svojo primarno vlogo, to je ustvarjanje živil. Zato se želim, da bi poenostavitev SKP postala trajna naloga tukaj v parlamentu in pa v komisiji. Hvala lepa. Mm. Mislim, da nimamo več govornikov, zato predajam besedo gospodu Pibalksu. Uh, Predsedujoči, poslanci, poenostavitev in pa boljša regulacija sta prednostni nalogi za komisijo. Želel bi se zahvaliti poročevalcu gospodu Ashworthu za odlično poročilo. O tem eh, zapletenem področju. Komisija se strinja s tem, da je potrebno zmanjšati in pa poenostaviti administrativna bremena. To bi predstavljalo koristi za kmetovalce. Na ta način bi se kmetovalci lahko sredotočili na osrednja kmetijska dela. Komisija pozdravlja poročilo, saj omenja glavna področja skrbi evropskih eh, kmetov in pa komisija ponuja novo, nove ideje o tem, kako poenostaviti skupno kmetijsko politiko. V preteklih letih je komisija veliko napredovala pri poenostavitvi skupne kmetijske politike. Samo En dokaz skupina Štojber, ki svetuje komisiji o zmanjšanju administrativnih bremen, je jasno dokazala, da se je stopnja administracije za kmetovalce zelo zmanjšala kot eh, rezultat ukrepov po enastavitve, ki jih je uvedla komisija. Ampak to delo se bo nadaljevalo tudi v letu 2010. Še več razmišljamo o naslednjem procesu reforme skupne kmetijske politike. Začeli smo že z javnimi posvetovanji in to pomeni, da si bomo vsi skupaj prizadevali, kako učinkovito zmanjšati administrativno bremeno, hkrati pa bomo osredotočili visoko stopnjo zaščite finančnega interesa v Evropski uniji, pa tudi zelo učinkovito kmetijstvo. bi vas tudi opozoril, opozoril na nekaj. Povedal bom naslednji primer. Včasih poenostavitev ne sme povzročiti še hujših izzivov, s katerimi bi se lahko soočali. Naprimer, sledljivost. V zadnjih letih eh, je bila situacija mirna, ni prišlo do nobenih izbruhov epidemij, na primer. Ampak sledljivost je ključna beseda, ne, smejo, ne smemo se ji odpovedati samo zato, ker v zadnjih letih ni prišlo do krize. Po celotnem postopku moramo biti zelo previdni, ko poenostavljamo, ne smemo pozaviti lekcije iz preteklosti, zakaj smo uvedli neka specifična pravila. Komisija bo nadaljevala s tem procesom, in ne bo pozabila na lekcije iz preteklosti. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Razprava je zaključena. Glasovan, glasovali bomo čez dva tedna v Bruslu. Naslednje zasedanje se bo začelo jutri, v torek 20. aprila od 9. ure zjutraj do enih, do, od 3. do